Dear colleagues, we will resume the, the session of the AFED meeting. Kolegi, nadaljujemo z eh, sejo odbora AFED. Peta točka na dnevnem redu je zmanjava mnen z vršnim direktorjem Evropske ustanove za demokracijo, eh, Jeržijem Pomijanovskim. Eh, veseli smo, da vas lahko danes pozdravimo tukaj. Predstavili boste svoje letno poročilo. Delujete od julija leta 2013. V zadnjih treh letih ste bili zelo aktivni. Eh, v vaših operacijah eh, podajate roke tistim, ki jih Evropska unija ni želela financirati. Počali ste pomembna organizacija za podporo demokraciji. In čeprav gre tukaj za skupno pobudo institucije Evropske unije in držav članice, to neodvisna ustanova pod belgijskim pravom eh, in s tem eh, imate dovolj fleksibilnosti, da lahko poskrbite za hitro financiranje Eh, tudi v situacijah, ko bi Evropska unija samo s težavo eh, ponudila sredstva ob spoštovanju finančne uredbe. Ehm, več kot 150 pobud ste že financirali do današnjega dne eh, in sedaj ste začeli širiti svoje področje uporabe tudi zunaj našega sosedstva, obravnavate tudi sosedstva našega sosedstva, kmalo boste postali svetovna ustanova za demokracijo dajem vam besedo za vašo predstavitev. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa za vaše povabilo. To je priložnost, za katero smo izredno hvaležni. To potrjuje podporo parlamenta našemu delu. Samo naj popravim eno številko uvodoma. Ste omenili število naših operativnih operativnih programov. Eh, teh je 400 od začetka našega delovanja v letu 2013. Eh, Hvalešen sem, da imam danes možnost izmenjati, izmenjavati stališča z vami. Razdeljeno vam je bilo naše letno poročilo. To je sveža publikacija za leto 2016. Na voljo je tudi na spletu na naši spletni strani um, to poročilo vsebuje številne podrobnosti, ne bom imel dovolj časa predstaviti vsako izmed njih, zato vas pozivam, da preberete našo poročilo. 2016 ni bilo enostavno, za, enostavno leto za demokracijo. Nismo delali v enostavnih razmerah. Hitro se je situacija spremenila, soočeni smo bili za novimi izzivi. Uh, in uh, istočasno pa smo bili deležni tudi nekaj novih uh, priložnosti. Vedno več je avtoritativnih režimov, um, ehm, ti dušijo svobodo govora, ne tukaj menim samo Azerbajdžan, Egipt in pa Rusijo. Z informacijskimi kampanjami skušamo, skušajo eh, spodkopavati eh, človekove pravice in kaznujo tiste, ki se postavijo za njih. Nekatere vlade v naši soseščini so skušali tudi vplivati na naše delo in na našo institucijo, na naše partnerje. In to je pravzaprav znak, da je naše delo relevantno in da imamo v regiji določen vpliv. Istočasno pa smo ob takšnem pritisku zelo cenili podporo evropskih institucij. Istočasno pa smo pri naših odločitvah o financiranju ostali popolnoma neodvisni. V letu 2016 smo razširili naš geografski mandat, še vedno nudimo podporo tako imenovanim sosedam sosed, poleg evropskih sosednih držav. V tem smislu se zanašamo tudi na prispevke evropskih institucij. Nedavno sem se sestal z Petrom Burjanom, Eh, posebnim predstavnikom Evropske unije za osrednjo Azijo. Predstavili smo naše delo v luči revizije strategije Evropske unije za osrednjo Azijo. Naj predstavim nekaj glavnih uspehov našega dela v letu 2016, potem bom predstavil še nekaj eh, razmislekov o mm, spremenjajočih se okoliščinah našega dela in kako vedno bolj postajajo pomembni mediji in pa tako imenovana mehka zakonodaja. Naša ustanova je konsolidirala svoje, svoj položaj krepitelja demokracije. Naš proračun je približno 10 milijonov evrov ugotavljamo, da smo vedno bolj prepoznavni na terenu in eh, da uh, tudi vedno več levaknih akterjev sodeluje za nami, ter vedno zumejo, kako jih lahko naša institucija podpre pri svojem delu. Istočasno menimo, da dobivamo vedno večjo podporo v Bruslju in pa v drugih glavnih mestih. Naša ustanova pomembno dopolnjuje delo evropskih eh, institucij in pa drugih mednarodnih organizacij po svetu. Istočasno pa nam to omogoča, da delujemo drugače kot pa državno sponzorirani programi. 21 evropskih držav, ki so tudi članice odbora uh, eh, guverne partnerjev so po, prispevali k našemu proračunu, tudi Kanada. Uh, naša naše, dobivamo tudi nepovratna sredstva iz eh, Evropske komisije. No, ampak ključnega pomena je, da eh, še naprej pridobivamo finančno podporo, samo na ta način bomo dolgoročno stabilni, lahko bomo eh, se osredotočali na krepitev demokracije po svetu in v tem smislu računamo tudi na vašo pomoč. V letu 2016 je naša ustanova pripravila oziroma dobila oceno zunanjega podjetja iz nizozemske in glavne ugotovitve so pokazale, da je naša ustanova pomembno eh, prispevala k zapolnjevanju vrzeli, osredotočali smo se na podfinanciran, na akteri, ki do sedaj niso imeli dovolj financiranja. Torej, eh, dopolnjujemo evropske inštrumente za našim delom, eh, zlasti, ko gre za našo zmogljivost, da se hitro odzivamo, da. Um, lahko tudi neposredno pomagamo prosilcem v času pripravljanja programov. V Moldovi smo tako, naprimer, podprli dve najpomembnejši opozicijski TV postaji. Na ta način smo se izognili njihovemu nemudemu uh, zaprtju in zagotovili smo raznolikost uh, medijske pokrajine v Moldovi. Ti dve TV postaji sta bili um, pod velikim pritiskom. Uh, Eh, pod velikim zunanjim pritiskom, pod velikim konkurenčnim pritiskom. Eh, potem v državah, kot so Belorusija, Azerbajdžan, Rusija, Egipt, kjer eh, je prostor za. Civil, za aktivnosti civilne družbe zelo omejen. Naša ustanova podpira prodemokratične skupine, omogočamo in nadaljevanje njihovih aktivnosti, kljub uh, zelo težkih po političnih in pravnih uh, političnim, kljub um, težkim političnim in pravnim okoliščinam. V Siriji je naša ustanova eh, podprla potrebe um, eh, sirijskih tega gibanja civilne družbe. Podprli smo tudi lokalne pobude, ki so usmerjene v ponovni izgradnji socialne kohezije, k spodbujanju dialoga in pa miroljubnega sobivanja, zlasti v teže dostopnih območjih. Poleg eh, dela v tej državi smo podpirali tudi določene nove pobude, gre za državljansko in pa kulturno izobraževanje mm, skupnostim beguncev, ki so eh, nameščeni v Libanonu. Eh, na ta način smo dokazali, da lahko um, omilimo eh, pritisk mm, begunskega toka, če pomagamo skupnostim, eh, ki so ostale recimo v, na teritorijih, ki so bliže Siriji. Naše letno poročilo eh, ponuja pregled našega dela. Eh, povedal sem, da je to poročilo na voljo tudi na naši spletni strani. Poročilo um, vključuje tudi nekaj poročil z terena. Uh, imamo nekaj uh, pričanj v prvi osebi, ki kažejo na ekstremne uh, Eh, razmere, v katerih morajo delovati eh, naši partnerji v boju za demokraciji. Abdel Mahim eh, Rakti je bil več kot 20 leti zaprt zaradi svojega političnega aktivizma še pred revolucijo leta 2004 leta 2011, no sedaj se zauzema predvsem za načelo enakosti spolo v Tuniziji. Eh, večina naših partnerjev ne želi revolucije, želijo samo eh, dostojanstveno življenje. Pa so to mladi ljudje, ki sanjajo o prihodnosti, ki so pripravljeni se zavezati svojim skupnostim in ki si želijo razvoja svojih držav. V zadnjem letu smo opazili pomembno spremembo našega delovnega okolja, tako zunaj, kakor znotraj Evropske unije. Ugotavljamo, da uh, prihaja do vedno večje konvergence. Mediji, soft power so postali pomembno delo mednarodne varnostne agende. Prejšnji mesec sem tako obiskal Helsinke in tam sem se lahko sestavil za predstavniki finske vlade. Razpravljali smo o novem centru za hibridne grožnje, eh, ki ga podpira tudi finsko zunanje ministrstvo. Čeprav mi nimamo neposredno opraviti z varnostnimi vprašanji, eh, se je njim zdelo, da je naš prispevek vseeno pomemben pri tem in to ni izoliran primer. V letu 2016 smo ugotovili, da nas vabijo na vedno več okroglih miz, kjer se debatira o svobodnih medijih, o političnem aktivizmu, o civilni družbi. Um, Torej, gre za to, da je tako imenovani soft power vedno bolj, pomemb, vedno bolj povezan z pomembnimi političnimi in varnostnimi vprašanji. To je nek nov pojav, nova realnost, ki predstavlja tako izzive, eh, kakor tudi priložnosti. Eh, naše delo postaja politično vse bolj pomembno, vedno več politikov razume in ceni eh, dejstvo, da lahko imajo naši projekti velik vpliv. Prav tako je vedno večje razumevanje glede tega, da lahko nekatere največje varnostne grožnje uh, povežemo z projekti eh, podpore, kot jih nudi naša ustanova. Gre recimo za radikalizacijo mladi, za teroristične grožnje, za varnostne grožnje in tako naprej. Istočasno pa se nekateri skušajo tukaj odločati za enostavne rešitve, eh, so pod iluzijo, da lahko avtoritarni režimi eh, ponujajo dobre rešitve, ko gre za dolgoročno stabilnost. Ampak v času, no, v času krize morajo biti sicer politike pragmatične, ampak morajo temeljiti na vrednotah in na na vrednotah in načeljih. Naši partnerji so zavezani demokratičnim vrednotam. Zato um, mora naša ustanova in pa evropske institucije še naprej uh, podpirati takšne misije. Uh, ne, smemo komprimir, ne smemo sprejmati kompromisov, ko gre za naše vrednote v imenu nekih kratkoročnih rešitev. Samo na ta način bomo dober partner pogumnim aktivistom. Dolgoročno gledano moramo ostati zvesti demokratičnim vrednotam in načelam, načelom. Samo na ta način lahko uh, krepimo našo družbo. Prepričan sem, da je to, kar počnemo za aktiviste v regiji, eh, nekaj, kar prinaša koristi tudi našim družbam. Hvala lepa za vašo pozornost in veselim se vaših vprašanj. Hvala lepa za vašo predstavitev. Start... Hvala za vašo predstavitev. Začeli bomo z ILS. Gospod Venta, za dve minuti. Hvala lepa. Se prevečujem za zamudo, ampak eh, tudi v odboru za razvoj imamo podobno eh, razpravo. No, mislim, da je zelo pomembna ta razprava o kandidati demokracijo za leto 2016 in predstavitev najpomembnejših projektov in aktivnosti, katerih namen je seveda krepitev prodemokratičnih skupin in giban, kar je pomembno glede na trenutno stanje v svetu, tudi na področju vzhodnega partnerstva te problemi obstajajo. To je zelo pomembna pobuda. Gre za fleksibilen pristop, gre za prilagajanje različnim realnostim, kot je bilo rečeno, in različnim izzivom. In eh, sam bi si zato dovolil na kratko spregovoriti o situaciji v Siriji. stvari se poslabšujejo in zanima me, ali morda vidite kakšno možnost za tiste, ki so začeli na, tem, na, tem, na tej podlagi, ki so našli inspiracijo v tej evropski ideji svobode demokracije, ali lahko še kaj storimo za njih, ali obstaja možnost, da se podpre, ne vem, samo eno osebo ali hm, vodjo nekega državljanskega gibanja, kaj ti Dejstvo je, da je prihodnost eh, te države, ki je bila tako dolgo časa v vojni, eh, vsekakor negotova. Hvala. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Hvala, gospod predsednik, gospod eh, veleposlanik, kot običajno podpiramo vaše delo. Prejšnji teden sem se uspela prepričati o pomenu tega dela tudi v svojem vsakodnevnem delu, v, pri svojem vsakodnevnem delu v Evropskem parlamentu velja enako. Imam pa vprašanje glede ne toliko Ruske federacije, ampak posredno ali neposredno okupiranih ozemlji strani Ruske federacije v smislu možnosti reševanja problemov skupin, kot so krimski tatari, eh, njihova aktivnost, njihove možnosti. In, eh, predvsem z vidika programov, ki služijo širjenju informacij, zaveščanju in izgradnji. demokracije. To je zelo pomembno in zelo težavno področje in eh, tu je tudi vprašanje delovanja na ozemljih, kot so Abhazija in eh, Južna Osetija. Sorry that we have Mr. Nesirish from the Green Group. Gospod Mesarič. Uh, Hvala lepa za vašo predstavitev. Veselim se nadaljnih srečanj, ki jih bomo imeli z vami ta teden. Ne bom izgubljal časa za pohvale, vsi se strinjamo, da je vaša ustanova zelo pomembna um, vaše delo je izredne kvalitete, popolnoma sem, sem zadovoljen z vašim poročilom. Imam pa dve praktični vpraša, vprašanje, ki sta tudi politično pomembni. V, zadnjih, ehm, v zadnjem letu in pol se je vaš obseg dela povečal. In eno izmed vprašanj, ki si jih zastavljajo donori, donatorji, uh, je ali naj se odzivajo na potrebe uh, partnerjev iz regiji ali pa iz vaše institucije. In to je seveda lahko problematično, ko širite obseg svojega delovanja. Ali ste se bolj osredotočili na Armenijo in Moldovo, ker so na terenu prosili za to, eh, ali so iz vaše institucije prihajale zahteve potem. In pa še zanima me, eh, kako je z jamstvi. Ali imate kakšen poseben mehanizem za to. Gospod Schaffhauser. To, kar me preseneča in zadovoljno sem, da Francija pri tem ne sodeluje, je arogantnost v smislu propagande in pa centralizacija propagande. Na hitro sem si ogledal nekaj točk. Ukrajina, Majdan, sami ste tukaj vzpostavljali zgodovino, niste pa pripovedovali dejstev, potem pa zgodba o Siriji. Kako lahko pozabite na podporo, ki so nekatere demokratične države dajale terorističnim skupinam, pa celo naše obveščevalne službe? Govorite le o stereotipih, o nekakšni teoriji ljudstva, vendar pa to spodbijam in ugovarjam temu. Ne, spoštujete obenem pravice do veroizpovedi. Govorite o tem, da ste instrument demokracije. Sam sem bil predsednik Evropskega foruma, na katerem so se združevali predstavniki opozicije pred pacem zidu in danes bijem isti boj zoper komunistični sistem, ki ga vi predstavljate. To je velik mehanizem propagande in tega ne moremo podpirati. Na srečo se ljudje zbujajo in stvari se ne bodo mogli nadaljevati tako, kot se nadaljujejo trenutno. Hvala. To ste bili vsi, ki ste se javili k besedi, tako da vam dajem še 4 minute, da odgovorite na vprašanja. Thank you very much. Thank you for those uh, overwhelmingly. Hvala. Hvala za te pozitivne odzive, no razen zadnjega. Začel bom pri manjšini. Moram reči, da Francija podpira našo ustanovo. Je neto. plačnica v Evropski uniji že v tem smislu sodeluje pri našem financiranju, prav tako, financ, prav tako sodeluje pri sprejemanju naših odločitev, pri določanju prednostnih nalog in tako naprej. Obiskali smo tudi Pariz, se sestali z predstavniki vaše vlade in dobili smo pozitivne um, odzive, tako da ko gre za stališča do naše ustanove, še vedno bolje upoštevam stališča francoske vlade kot pa vaše. Kar se tiče Sirije, gospod Venta je poprašal o tem. Mi se močno zauzemamo za nudenje podpore ljudem, ki živijo v begunskih taboriščih. Govorimo o milijonih sircev, ki ne iščejo zatočišča v Evropi, ampak želijo ostati bližu, blizu svoji rojstni državi in sanjajo o tem, da se bodo lahko vrnili tja. Oni so velik potencial za um, prihodnost Sirije. In oni so prepuščeni sami sebe. Veliko več bi lahko naredili, ko gre za državljansko izobraževanje, ko gre za izobraževanje predvsem mladih. Uh, um, zavedati se moramo, da tam obstajajo recimo 12-letni uh, eh, otroci, ki so pred šestimi leti pobegnili iz uh, Sirije. Uh, um, oziroma so pri 20 letih pobegnili iz Sirije, so zdaj stari 18 let, njihovo izobraževanje je bilo prekinjeno. Zato vas sprašujem, kdo bi recimo Eh, želil zaposliti takšnega eh, mladostnika brez izobrazbe, lahko postane tudi žrtev novačenja. Eh, skratka, tukaj bi morali se osredotočiti na programe izobraževanja, ampak mi zato preprosto nimamo dovolj sredstev. Tukaj bi morali investirati veliko več. Gospa Fatiga, hvala lepa za vašo podporo. To mi je v veliko pomoč. Uh, Povedali ste, da v številnih pogledih sodelujemo. Eh, kar se tiče vašega specifičnega vprašanja v zvezi z krimskimi tatari, naj povem, da imamo tudi projekte za njih, tako eh, na Krimu in zunaj njega. Eh, osredotočamo se na to, specializiramo se na delovanje v najbolj sovražnih območjih. Istočasno pa nismo želeli, da bi bilo to sodelovanje preveč znano, preveč javno, ravno zaradi varnostnih vprašanj. Gospod Meserič, eh, ja, seveda zaradi geografske ekspanzije potrebujemo več financiranja. Mi smo eh, razširili naš eh, mandat, ampak naš proračun se ni razširil, povečal do iste mere naš proračun raste, ampak ne tako kot naš geografski mandat. Tako da še nismo polno operativni v tako imenovanih novih teritorijih, še vedno imamo samo omejen domet, analiziramo potrebe, um, začetne prošnje, ampak imamo že nekaj um, projektov tudi na teh novih teritorijih. Smo pa dobili dve donaciji za naše. Op za naše projekte v Aziji. To so bila sredstva, ki so bila namenjena prav za te projekte. Upam, da sem s tem odgovorila na vaše vprašanje. Hvala za vašo predstavitev, hvala, da ste odgovarjali na vprašanja. Sedaj pa naslednja točka na tem redu. No, zdi se, da naših gostov še ni tukaj tako, da bi uvodoma povedal, da bo ta točka potekala za zaprtimi vrati, tako da so lahko tukaj samo eh, poslanci, osebje. Prosim, da tisti, ki ne spadate v te kategorije, zapustite dvorano.